Buenos días. Si les parece, vamos a comenzar. Lepo pozdravljeni, če se strinjate, bomo kar začeli za našo sejo. Najprej bi se opravičila v imenu našega predsednika, ki je danes eh, zadržan, tako da bom jaz predsedovala seji. Preden začnemo s točkami na dnevnem redu, bi želela povedati, da je danes zadnja seja odbora za kmetijstvo za Paolo Rossetti, ki je asistentka koordinatorja Paola De Castro. Antonela je bila v parlamentu 11 let, sedem let od teh je bila asistentka gospoda De Castra delala je na področju kmetijstva, zlasti je sodelovala eh, pri zadnji reformi skupne kmetijske politike. Antonela ima sedaj pred seboj nove izzive, nove cilje ehm, in eh, vesela sem, da se ji lahko danes v imenu vseh zahvalim za njeno predanost delu, za njen Eh, za njen pozitivni pristop in želim ji vse najlepše v prihodnje. Monija Paolo pa je. Mm, ja, Paolo, zate mi je pa žal. Gospod Anjo. Eh, ja, eh, ker eh, bom verjetno izgubil službo, ali se lahko ponudim za Pavlovega asistenta? Bueno, está bien. Aunque despidamos a Antonella, que lo hagamos con humor. Ya. Ja. Pablo, vsi ti bomo pomagali v tem novem obdobju svojega življenja. Tako, sedaj pa deveta točka na dnevnem redu. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017. Gre za različne postopke. Najprej bomo, smo prejšnji teden glasovali o mandatu za pogajanja, sedaj komisija pripravlja predlog osnutka za splošni proračun In zaradi britanskega referenduma, izida britanskega referenduma, je komisija odložila predlog osnutka proračuna za leto 2017. Tako da smo ta osnutek dobili šele 1. julija. Eh, stališče sveta tako ne bo na voljo pred eh, sredino julija. In glede na to, da so številni predlogi sprememb eh, vezani na stališče sveta, je naš poročevalec Peter Jare se odločil, da danes ne bo govoril o številkah, ampak bo predstavil samo neko splošno vizijo proračuna za leto 2017. Prav tako je gospod Jar pripravil mnenje o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2017 na osnutku um, oziroma na predloge osnutka poročila, ki ga je predložila komisija. Gospod Jar, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, povedali ste, da smo zaradi Brexita pod časovnim pritiskom, kajti zelo pozno smo dobili številke komisije. Nekaj o časovnici najprej. 30. augusta bo odbor za proračun eh, obravnaval osnutek. Rok za užitev predlogo smembe 1. september In odbor za proračun bo potem um, sprejel osnutek. Na drugem plenarnem zasedanju v oktobru pa bomo potem vse skupaj obravnavali na, mm, um, na plenarnem zasedanju. Zato moramo organizirati sestanek poročevalcev v Senci, ta bo verjetno 29. augusta. Eh, vem, da je to zgodaj, ampak eh, sicer se ne bomo mogli pogovoriti o vseh predlogih sprememb. Pomembno je, da pred glasovanjem v odboru organiziramo še kratko srečanje poročevalcev v senci. Še drugo sporočilo. Poročevalci v senci bodo verjetno ugotovili, da osnutku sedaj manjkajo tri točke. Te smo črtali ne zato, ker ne bi bile pomembne, ampak zato, ker je bila naša predloga preprosto predolga. Tri točke smo morali potem črtati, ampak lahko jih bomo ponovno vnesli v besedilo s pomočjo predlogo sprememb. To je dovoljeno, to bomo naredili, ampak tukaj smo se morali pač ukloniti pravilom naše administracije. Morali smo besedilo nekoliko skrajšati. Seveda pa tukaj obstaja še prostor za izboljšave, želim pomeriti vse poročevalce v senci. Eh, kar se tiče samega mnenja, v primerjavi z letom 2016 se, so se prihodki znižali za 5,7 eh, odstotka, za 3,6 milijarde. Eh, krčenja sredstev v prvem stebru smo vzeli na znanje, to je bilo tudi za pričakovati. V prvi, pri prvem stebru smo zelo ciljno usmerjeni, vemo, kakšno so plačila vse skupaj povezano tudi z financ, finančno-tehničnimi vidiki, kakorkoli s tem se lahko strinjamo, kaj ti neposredna plačila so zagotovljena in um, tudi potrebna. Uh, pri neposrednih uh, plačilih tudi ni neke velike rezerve, jasni so hektari, jasna je večina plačil, tako da mm, tukaj niso potrebne neke večje razlike do zgornje meje. Potem v drugem stebru imamo 4,6, mm, imamo 23 odstotkov eh, krčenja sredstev. Eh, to nam je manj všeč. Eh, komisija je skušala to pojasniti na naslednji način. Ja, mi lahko rečemo, teh krče, ne želimo sprejeti. Um, potem druga možnost pa je, da se ogledamo večletni finančni okvir, ki imamo seveda uh, takšno uh, krivuljo, da so izdatki na začetku obdobja manjši, potem pa se večajo, ampak vseeno, če bi na začetku krčali sredstva za kmetijstvo, potem to ne bi bilo v redu. Prav tako je bila skoraj za polovico znižana razlika do zgodne meje eine, äh, schon eine geringere Marge haben im Vergleich äh, zu den vorangehenden. Um, ähm, že tako ali tako imamo majhno rezervo v primerjavi z drugimi deli proračuna uh, in če pride do nenapovedanih stvari, so to pogosto hude krize. Uh, zato želimo, da nam ostane nekaj rezerve, da se ta ne krči in tretjič smo proti temu, če se naše. Uh, Eh, če se naše marže potem razvrsti za druga poglavja in druge dele proračuna. Eh, tako da tukaj nas že čaka nekaj razprav v odboru za proračun. Oni so vzeli del naše rezerve, zato da bi to namenili za pomoč beguncem, ampak meni se ne zdi primerno, da ta sredstva jemljajo iz kmetijstva. Če zaradi tega uh, Eh, če zaradi begunske krize na, nastajajo dodatni stroški, potem tega denarja ne morejo jemati z področja kmetijstva. Um, potem. Uh, dobro je, da imamo več denarja namenjenega tudi za. za govedorejo in pa za čebelarje. 35 milijonov bodo ti dobili. Uh, Prav tako smo rekli, da moramo najti način, kako se v bodoče bolje pripraviti na krize. In v točki 14 ugotavljamo, da mora kmetijstvo ostati konkurenčno, ehm, če želimo izpolniti vse naše cilje, moramo imeti ustrezno opremljen proračun. No in uh, ugotavljamo, da če se bodo okrepile zahteve ljudstva ali drugih do kmetijstva, potem se moramo biti sposobni na to odzvati, ampak potem bomo seveda zato potrebovali tudi ustrezno finančno podporo. Uh, več želja pomeni tudi več denarja. To je treba jasno povedati. Tako da bi rekel, da ima. Mm, proračun nekaj pozitivnih in nekaj negativnih strani, pozitivne strani k sreči prevladujejo. Eh, skratka, veselim se nadaljne razprave, veselim se nadaljnega dela za poročevalci v senci. Če bomo tako delali še naprej, bomo lahko predložili dobro mnenje odboru za proračun in um, potem lahko upamo, da bo um, odbor za proračun upošteval nekatere naše zahteve in želje. Hvala lepa, gospod Jar. Gospod De Castro. Hvala lepa, govorim v imenu Tiborja Sanja, ki je poročevalec v Senci, ampak ga danes ni tukaj. Želim se zahvaliti Petru za upravljeno delo, Mislim, da se v glavnem vsi strinjamo z njegovim mnenjem. Strinjam se s tem, da je višina rezov v proračun za kmetijstvo zelo velika. Um, moramo se pripraviti na sestanek 29. avgusta, moramo pripraviti ustrezno strategijo, kako obravnavati predloge sprememb. Zagotoviti je treba, da svet ne bo predvidel še večjih rezov, kot jih je predvidela komisija. To, da dele naših sredstev premikajo eh, v druge dele proračuna, zato da bi s tem plačali za druga tveganja, druga krize, tega si ne moremo dovoliti. Tudi eh, v kmetijstvu imamo trenutno krizo, tako da si ne smemo dovoliti te izgube sredstev. Hvala, gospoda Castro. Želi še kdo besedo? Señora Müller. Rosa Müller. Ich möchte mich natürlich auch in Zahvaljujem se v imenu našega poročevalca v Senci. Petra podpiramo. Vsekakor moramo združiti moči in eh, razviti moramo neko dobro strategijo, tako da ne bo prišlo do masivnih rezov v proračunu za kmetijstvo. Potrebujemo dobro stališče vseh udeleženih skupin in naša skupina si bo prav tako prizadevala za to. Hvala, gospa Miller. Bon dia. Este orçamento. Uh... Gospod Viegas. Hvala lepa. Mislim, da gre to mnenje v napačno smer. Napoveduje počasno smrt za kmetijstvo v Evropi. Po eni strani imamo celo vrsto reform skupne kmetijske politike, ki vodijo do liberalizacije in imamo inštrumentov, s katerimi bi se lahko spopadli z destabilizacijo trga, ki bo temu nedvomno sledila. Gre za protisloven proračun. Proračun ni v stiku z realnostjo. To je proračun za neko drugo situacijo. Realnost pa je tako ali tako izginila iz naših politik. Iztekajo se mlečne kvote, potem bo prišlo do liberalizacije in to bo destabiliziralo cene. V zadnjih letih smo Do se, torej v zadnjih letih smo za odziv na takšne krize uporabljali uh, marže in zato zavračamo kakršne koli reze v naše rezerve. Na ta način se v prihodnosti ne bi mogli soočiti z krizami. Eh, mi še vedno menimo, da z proračunom SKP. SKP ne bi smeli plačati za posledice ruskega embarga. Tukaj je šlo za politično odločitev, zato bi morali eh, to pokriti iz drugih poglavi proračuna. Kmetje niso krivi za ta embargo, zato ne bi smeli plačati računov za njega. Eh, za te zgrešene zunanje politične odločitve. No, predvsem skupaj je pomembno tudi vprašanje dobrobiti živali in zdravja gozdov. Veliko je bolezni, ki vplivajo na živali, prizadenejo živali, eh, perutnino, prašiče, ali pa rastline. To je samo še dodaten eh, vidik globalizacije in vedno večje mobilnosti oseb in blaga. Ta proračun bi moral več denarja nameniti preprečevanju um, takšnih epidemij in drugih zdravstvenih vprašanj. Hvala, gospod Viegas. Gospod Ernjo. Hvala, gospa predsedujoča. Govorimo o znižanju proračuna za kmetijstvo. Nedavno sem bil na referendumski razpravi za gospodom Hoganom in uh, morda bi on moral priti v uh, Združeno kraljestvo in svetovati ljudem, kako naj glasujejo. No, on je tja prišel, jaz sem imel razgovor z njim, opozoril sem ga, da bomo rezali v proračun za kmetijstvo, zato da bi se soočili z begunsko krizo in pričakoval sem, da bo komisar to popolnoma zanikal. Ampak to se ni zgodilo in to me je privedlo do tega, da sem pravzaprav predvideval, da bo prišlo do teh rezov. Želel bi se zazreti nekoliko v prihodnosti, no to nima nič opraviti za brexitom. Jaz sem tukaj že sedem let in uh, slišimo uh, neskončno jamranje strani kmetov, ki želijo denar za to in ono. Jaz mislim, da bi morala Evropska unija sprejeti schemo za. Um, torej nekakšen pokojninski sklad za kmete, uh, ki bi dobili uh, iz tega sklada o prenehanju delovanja enkratni znesek in potem bi blokirali njihov teritorij za dodatne subvencije. Um, torej, potem ne bi to ozemlje dobilo nobenih subvencij več, ozemlje bi ostalo divje ali pa bi ga prevzel kakšen mlad kmet in bi za svojimi podjetniškimi sposobnostmi uh, Eh, nekaj naredil iz tega ozemlja. Ampak samo oglejte si administrativne stroške za subvencije kmetijam, ki imajo pet ali šest hektarjev. To nima nobenega smisla. Hvala. Gospod Flanagan. Eh, eh, Hvala. Ali lahko nekaj povem gospodu Enju? Vi ste bili, uh, vi ste pomembno prispevali k temu odboru, glede na to, da ste euroskeptik, uh, eh, potem bi se lahko dejansko odrekli nekaterim evropskim svežnjem, ki smo jih tukaj obdelovali. Eden izmed glavnih problemov kmetijstva je, da mora za to plačevati javnost. In eh, jaz se že, že celo življenje trudim, da ljudi prepriču, prepričujem, da je kmetijstvo dobra naložba in da ta denar je potem dobro porabljen. E, jaz nisem iz kmetijske družine. Moj oče je bil mizar. Eh, no, in v tem času je bilo pravzaprav kmetijstvo še bolj dobičkonosno. In pa še nekaj. Realnost je takšna, da številne ljudi jezi, da večina tega denarja v prvi vrsti ne pride do kmetov, uh, ampak gre ljudem, kot je Larry Goodman na Irskem, torej za masovno proizvodnjo. On ima svoje lastno letalo, privatno letalo. Kako naj to upravičujemo v očeh javnosti? To ni uh, verodostojno. Skratka, uh, ljudi bi morali prepričati v to, da potrebujemo sredstva za kmetijstvo, ampak s trenutno ureditvijo to ni možno. Hvala lepa, gospod Desle, naslednje. Ja, dank, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem že 25 let poslanec in vsako leto doživljam napade na kmetijski proračun. Tako je bilo tudi v Nemčiji in tako je tukaj. Mi smo morali stopiti skupaj in ponuditi dobre argumente. Strinjam se s predhodnim govornikom, da denar ni vedno smiselno porabljen, o tem je treba razpravljati, ampak ne more biti tako, da je kmetijski ki proračun eh, vreče, iz katere lahko eh, jemljemo denar za druga področja. Že sedaj eh, strpimo zaradi ruskega embarga, čeprav kmetje niso krivi za to. Je pa tudi res, da ne moremo begunske krize financirati iz sredstev za kmetijstvo. Tukaj se popolnoma strinjam s Petrom Jarom. Dobro je, da je Peter Jar se lotil te težke teme. Pred nekaj tedni sem se jezil, ker je nemški gospodarski minister tudi rekel, da ne more biti tako, da je kmetijska politika eden izmed največjih izdatkov Evropske unije. In jaz sem potem podal tiskovno izjavo. Rekel sem, da če bi vse javne prispevke eh, obravnavali tako kot kmetijstvo na evropski ravni, bi kmetijstvo pomenilo ravno en odstotek vsega tega denarja. In to moramo jasno povedati vsem. To je zanemrljiv delež. Če bomo to tako eh, predstavili, potem bo tudi javno se strinjala s tem, da imamo mi takšen proračun. In tistim kolegom, ki še niso dolgo tukaj, želim povedati, da je kmetijski proračun nekoč že predstavljal 87 odstotkov evropskega proračuna, kar pač nismo imeli veliko drugega. In ta en odstotek je sedaj ostal, tukaj se res ne smemo več dovoliti dodatnih rezov. Hvala lepa, gospod Nikolson, za zaključek razprave. Thank you very much indeed. Hvala lepa. Govorim v imenu gospoda Belderja, poročevalca v senci skupine EKR. Zahvaljujem se gospodu Jaru za odlično poročilo. No, to sem takoj tako pričakoval od gospoda Jara. Vem, da je zelo sposoben politik. Um, naša skupina ga bo konstruktivno podpirala, ko se bo posvetoval z poročevalci v senci. Res je, da moramo stopiti skupaj, to je res. Ampak spomnim se razprave med koordinatorji včeraj v orezih za kmetijstvo. Morda bi o tem lahko spregovorila tudi komisija, kajti ti rezi so zelo zaskrbljujoči. Spomnim se, ko sem sam prišel sem leta 1998, takrat je bilo kmetijstvo 45 odstotkov našega proračuna in od takrat se proračun krči in krči. Jaz mislim, da bi morali na vseh ravneh zagotoviti, da se davkoplačevalski denar dobro porabi. Eh, ta proračun je izredno pomemben. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo um, po brexitu, bo ta denar pomemben za, tudi za kmete v moji državi. No, uh, bo pa težko izpolniti vse obljube, ki so bile dane v kampanjah za brexit, čež da bodo kmetje sedaj na boljšem, ampak to ni res. Uh, Eh, prav gotovo bodo evropski kmetje na boljše, kot bodo kmetje v Združenem kraljestvu. Jaz to dobro vem in dolgoročno, gled, dolgoročno gledano se bo to prav gotovo pokazalo. Potem rezi. Dobro, to je vse lepo in prav, če zagotovite, da je ta denar potem dejansko bolje porabljen, da se porablja recimo bližje državljanom, ki to potrebujejo. Uh, recimo za direktnimi plačili, ampak uh, gospod Flanagan je dobro povedal, denar, ki prihaja v kmetijstvo, težko pride neposredno do podeželja. Ljudje govorijo o subvencijah, ampak dejansko ni subvenciji kmetijstvu. Dejansko ga subvencioniramo zato, da bi še naprej uh, Eh, pod, um, produciral živila, je pa to tudi subvencija za potrošnika, ker če kmet ne bi dobil teh subvencij, potem bi moral potrošnik v trgovini uh, pač plačati višjo ceno. Ja, poceni hrana pač ima določeno ceno in uh, To je treba jasno povedati. Proizvodnja dobrih živil stane veliko denarja in eh, to lahko vzdržujemo samo na ta način, da ali dvignemo cene ali pa zato plačamo kmetu. Če bi ljudje vedeli, kakšen je strošek eh, proizvodnje hrane, bi potrošniki morda imeli več razumevanja za te subvencije, kajti proizvodnja hrane pač ni nekaj poceni ali pa enostavnega. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo predstavniku komisije, gospodu Hauslerju. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Da ste mi dali možnost, da predstavim stališče komisije. Najprej. Veste, kakšen je politični razlog za to, da smo tako pozno predstavili osnutek proračuna za leto 2017? Vem, da je to pri, privedlo do določenih praktičnih težav v parlamentu in svetu, da niste imeli veliko časa za pripravo svojega mnenja. No, um, ehm, navizal se bom na točke, ki so jih izpostavili poslanci. Najprej uvodoma. umetnost proračuna je to, da moraš natančno načrtovati, koliko boš izdal v naslednje leto. Torej, zato nima smisla, da tisti, ki pripravlja proračun, v proračun za leto 2017, zapišejo velike številke, če vemo, da ta denar kasneje ne bo porabljen. In z tega vidika moramo gledati na te tako imenovane reze. Najprej marža. Res je, da smo del marže iz naslova 2, iz poglavja 2, prenesli za soočanje z begunsko krizo. Eh, Kaj ti vemo, da ta sredstva v letu 2017 v kmetijstvu ne bodo porabljena, zato smo jih namenili za druga pomembna politična področja in krize, ki se jih si zavedamo. No, kar se tiče posameznih točk, eh, mleko v šolah, zelenjava in tako naprej. No, tudi tukaj so ti tako imenovani rezi eh, temeljili na naših eh, informacijah glede izvajanja posameznih programov. Države članice po, mnenju niso, po našem mnenju niso sposobne izdajati več, kot je bilo predvideno v proračun za leto 2017. Zato nima smisla, da za te proračunske vrstice namenjamo več. Če ne bomo rezali teh sredstev, potem bo ta denar izgubljen, če ne bo izdan do konca leta 2017. Še pojasnilo v zvezi z drugim stebrom. Rekli ste, da tukaj prihaja do velikih rezov. Ampak eh, vse skupaj moramo gledati tudi v luči leta 2016, ki je bilo posebno leto. Pri vsakem večjem finančnem okviru pride do prekrivan in to velja tudi za leto 2016. Programi do leta 2013 so bila še v polnem teku, zato smo morali financirati še veliko plačil v letu 2016. Hkrati pa se že začenjajo programi za obdobje med leti 2014 in 2020. Tako da je to neka izredna situacija. In kaj se je zgodilo? plačila, ki so bila predvidena za leto 2014 v znesku 8,6 milijard evrov, smo prenesli na leta 2015 in 2016, eh, zato da smo lahko omogočili iztek teh programov do konca. Tako da dejansko sedaj v letu 2017 nekako mm, se vračamo na normalno stanje. Naslednje programsko obdobje sedaj aktivno. 16, eh, 14 eh, milijard evrov na leto je za to predvidenih. In eh, to smo tudi predlagali za proračun za leto 2017. Tako da mislimo, da je to sedaj spet normalno stanje. 14 mm, milijard evrov na leto za to programsko obdobje, to je običajno stanje. Ne gre za reze, ampak za vrnitev k normalnemu režimu. Prav tako odpravljamo zaostanke iz eh, obdobja 2007 do 2013. rezi za samo kmetijstvo torej niso predvideni. Mislimo, da smo sprejeli realističen proračun, s katerim se bomo lahko soočili z vsemi potrebami za leto 2017. Veste pa tudi, da v tem trenutku ne moremo vedeti, kaj vse se bo zgodilo leta 2017. Jeseni bomo z predlogom spremembe proračuna lahko še kaj spremenili. Eh, naslednji teden bodo razpravljali tudi kmetijski ministri, pojavili se bodo novi predlogi komisije in če bodo potrebna dodatna sredstva, bomo v predlogu spremembe proračuna lahko predvideli še ta dodatna sredstva pri drugem poglavju. Hvala lepa. Hvala, gospod Hausler, za vašo razlago. Zdaj pa za zaključek te razprave o proračunu besedo dobi še gospod Jar. Ja, se, vielen Dank. Hvala lepa. Zahvaljujem se opraševalcem v senci. Hvala lepa za to razpravo. Zahvaljujem se tudi eh, za pojasnilo Evropske komisije. Seveda je treba paziti na to, da govorimo o proračunu leta 2017. Ne moramo govoriti eh, o eh, kmetijski reformi. Tudi sami imam številne ideje v zvezi s tem, kako bi lahko eh, izboljšali skupno kmetijsko politiko, ampak pravzaprav se moramo omejiti sedaj na proračun 2017. Pa vendar ne bi rad opozoril na sledeče. Kolegice in kolege, bi rad spomnil na to, da smo v naših stališčih o eh, večletnem finančnem okviru dejali, da je treba ohraniti kmetijstvo, da smo mi zanesljivi partner eh, evropske kmetijske politike in eh, javnost tega žal ne opazi, ampak mi smo znižali naš delež v evropskem proračunu, znižali smo tudi porabo na evropskega prebivalstva. Kar se tiče prispevka k proračunu in naše kmetovalce bi bili veseli, če bi dovolj eh, dohodka dobili na trgu in tako ne bi potrebovali podpore iz Brusla. Ampak dokler to ne gre, dokler um, ljudje želijo visoke standarde in dokler so tako visoke zahteve do kmetovalcev, imajo ti pravico do izravnave. In tu je poziv nam. Vedno znova se ponavljam, delež, eh, naš delež v evropskem proračunu je vedno znova upadal in kmetovalci so naš zanesljivi partner. Oni niso sod brez zna, ko se jih ponavadi slika in eh, zaradi tega sem vedno znova zelo jezen. Seveda lahko pri marži rečemo, da je to sedaj ocena in da bomo nekaj denarja namenili za obvlado eh, begunske krize. Vemo, da je to velik problem ampak v trialogu mu, si moramo prizadevati za to, da bomo dosegli, uh, sledi, da bomo spoštovali sledeče načelo, kdo je naročil, ne plača. Kajti uh, zaveze za uh, begunsko krizo izhajajo iz Evropskega sveta in zato ni pravično, uh, da se ta denar financira iz našega osko omejenega proračuna. In mislim, da bi morali tukaj resno delati na tem. Potem eh, drugi stebr, eh, vzamem na znanje to, kar je eh, dejal predstavnik komisije, to je zgolj tehnični prenos. Morda bomo v zvezi s tem unesli še lep predlog, predlog spremembe in bomo to znižali. Če v prvih letih če bomo potem v naslednjih letih eh, potrebovali več denarja, eh, kar se tiče programov, ki so stekli v prvih letih, potem bomo morali dati temu kasneje na voljo več denarja. Naj strnem. Zadeve bi lahko še izboljšali. Na eh, sestanku poročevalcev v senci pred glasovanjem bomo poskušali vključiti zamisli kolegic in kolegov, ki smo jih slišali danes, to sem se vse zabeležil, sicer pa se veselim nadaljnega plodnega sodelovanja. In mislim, da bomo dobili dobro eh, stališče, dobro mnenje, ki bo deležno večine. Tudi to je zelo pomembno, kajti če si želimo kmetijsko politično kaj izbojevati, potem je pomembno, da eh, kolegi v odboru za kmetijstvo in v parlamentu eh, nastopimo v strneni vrsti. Hvala lepa za razpravo in za vaše pobude. Hvala, gospod Jar. Uh... Res je moč v enotnosti in če želimo kaj doseči, moramo biti enotni. Zdaj bi rada povedala, da je rok za vložitev predlogov sprememb 22. julija ob 12. Ampak predloge sprememb sprejemamo samo v angleščini. Uh, gospod Agnjo, za vas bo to uh, povsem enostavno. Eh, mi imamo radi angliščino in Združeno kraljestvo in predloge sprememb lahko vlagate samo v angliščini, eh, torej do 22. julija ob 12. Naslednja točka, točka 10, je bila predstavljena na 26. september. Včeraj nas je o tem obvestil že gospod predsednik. Zdaj pa gremo kar naprej na predstavitev komisije glede za zdravje in varnost hrane in sicer o stanju v zvezi z bakterijo Xylella fastidiosa. Spoštovani kolegi, prvi izbruh Xylella fastidiose se je zgodil oktobra 2013 na jugu Italije. Ta bakterija je napadla več eh, tisoč kvadratnih eh, kilometrov oljčnih nasadov. Komisija je potem uvedla določene ukrepe za omejitev širjenja te bakterije. Regionalno administrativno eh, sodišče v Laciju je sprejelo določene ukrepe, ki predvidevajo to, da je treba eh, oljke posekati Um, potem je tudi Evropsko sodišče odločalo o tem. Junija je uh, sodišče objavilo svojo odločitev in potrdilo, da je veljavna odločitev komisije uh, in sicer v skladu z direktivo sveta 2000-29. Uh, um, gre tudi za načelo proporcionalnosti. Uh, 21. junija je potekal sestanek, eh, kjer so se koordinatori političnih skupin odločili, da organizirajo izmenjavo mnen s predstavnikom iz eh, DG za zdravje o situaciji eh, na področju te bakterije. In člani odbora Envi so tudi dobili vabilo, da se lahko udeležijo tega sestanka. Najprej je bilo predvideno, da pride k nam direktor iz eh, DGSONT, eh, zdaj pa komisijo zastopa nekdo drug. To je gospa Doroti Andrej, ki nam bo povedala eh, vse novosti na področju ukrepov, ki so bili sprejeti za to, da se prepreči to bolezen in pa širjenje bakterije. po tem njenem govoru boste lahko člani in članice odbora zastavili kakšno vprašanje ali pa podali svoj komentar. Zdaj pa besedo dobi gospa Andrej, ki predstavlja komisijo. Izvolite. Merci beaucoup, uh, madame la présidente. Et, uh... Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam uh, vse poslanke in poslance. Uh, Eh, Bernarda Van Gutena, mojega direktorja, bi rada upravičila, kaj ti danes se ni mogel udeležiti te seje. Eh, povedala bom, kakšna je trenutna situacija. Eh, potem, ko je predstavnik komisije oziroma komisar Andrew Kajtis sprožil strukturiran dialog in pa ko je komisija izvedla določene ukrepe, marca je potekal eh, ta dialog, komisija je skušala sprejeti ustrezne ukrepe za to, da bi omejila širjenje te bolezni. V, tretjih, v, torej v treh državah od 28 eh, je bila eh, zaznana prisotnost bakterije Xylella fastidiosa. In sicer so to Italija leta 2013, Francija 2015 in pred kratkim še Nemčija. Govorila bom o teh eh, treh državah članicah. Ostale države pa so začele z nadzorom svojega ozemlja. In eh, nadzor eh, leta 2015 je pokazal, da ni bilo prisotnosti ksilele na ozemlju drugih držav po marcu so komisijo obvestili o novih dogodkih v Italiji. Komisija je tudi sprožila revizijo, izvedla je pregled in Italija je komisiji sporočila, da je del ozemlja eh, zdaj varen pred ksilelo. Na osnovi teh različnih elementov je komisija eh, potem dala sklep 15. Eh, aprila na glasovanje, torej, kjer je spremenila eh, cone 40 eh, km proti severu, se je vse skupaj pomaknilo. In šlo je za omejitev bolezni, ne pa še za izkoreninjenje. eh, gre pa za območje leče. Imajo tudi tamponsko cono eh, 20 km, kjer mojo, morajo ukrepi tudi biti radikalni. In sicer eh, se s tem želi preprečiti, da se bolezen ne bi razširila proti severu, kjer so veliki olčni nasadi in pa proti eh, drugim državam Evrope, eh, severne od Italije. 12. maja je komisija to sprejela. Po tem sprejemu smo Italijo prosili naj pripravi nov akcijski načrt za regijo Pulja. Kot veste, obstajajo različni primeri eh, na, ravn, na italijanski ravni. Na lokalni ravni so nekateri nasprotovali ukrepom. Omenili ste. Uh, regionalno sodišče, ki je postavilo vprašanje eh, eh, višji instanci in analizirali so, ali je eh, sekanje dreves pomagalo oziroma ali je bil to proporcionalen ukrep. Komisija je bila zadovoljna z odločitvijo sodišča, kajti sodišče je odločilo, da so bili ukrepi proporcionalni in upravičeni. Potem smo Italijo prosili, eh, naj eh, se prilagodi temu sklepu. Eh, DG Sante je imel tudi sestanek ta teden z italijanskim ministrom za kmetijstvo. Predstavniki ministrstva so nam razložili, da je to, da so na regionalno sodišče poslali zahtevo, da se eh, prilagodi eh, temu sklepu in evropski odločitvi, torej da se eh, posekajo bovna drevesa in da se spremejo še drugi ustrezni ukrepi. Italijanske oblasti so nam razložile, da je bilo več primerov, in da ne vedo točno, kdaj bo eh, to vse eh, tudi izvedeno. 12 primerov je bilo že prej. Torej, eh, niso vedeli, kdaj točno bodo vse skupaj prenesli v prakso. Tukaj obstajajo pravila in ta primer je zdaj 13. na seznamu italijanske oblasti in ministrstvo za kmetijstvo je tudi razložilo, da so uh, od njih zahtevali eh, še eno oceno um, eh, tega, kdaj je drevo okuženo. In sicer so se okužbe pojavile tudi v tisti coni 20 km. Uh, to ni v skladu z italijanskimi in evropskimi fitosanitarnimi normami. Obvestili so nas tudi, da bodo izvedli eh, analizo eh, socioekonomskega učinka, preden bodo sprejeli ukrepe. Eh, to po mnenju komisije ni potrebno. Na podlagi teh odgovorov vam lahko povem, da smo bili malo razočarani. Eh, še posebej zato, ker vemo, da je bil tukaj tudi kazenski primer, drevesa bi morala biti posekana, pa eh, to ni bilo vse narejeno in odločitev so preložili za šest mesecev. 13. junija smo zahtevali dokumentacijo in to se je zdaj pre, torej podaljšalo za šest mesecev. Drevesa, ki bi morala biti posekana, eh, torej ne bodo posekana v naslednjih šestih mesecih. Upamo, da se bo vse skupaj čim prej zgodilo, če bo eh, regionalno sodišče izvedlo torej vse ukrepe. Eh, spet se bomo srečali s predstavniki ministerstva naslednji teden in ustrajali bomo pri sprejetju ukrepov skupnosti in to čim hitreje. Eh, več časa, ko izgubimo, več eh, dreves bo okuženih in mi bi morali to omejiti na, na cono, ki sem jo omenila. z naše strani smo sprožili pravni postopek, to komisija lahko naredi v tem primeru. Imeli smo prvi postopek eh, kršitve in zdaj delamo na tem. No, to je eh, najnovejše dogajanje. Eh, lokalne oblasti v Italiji eh, se zdaj soočajo s kompleksnim problemom. Eh, ta kazenski primer je zdaj. Eh, Eh, prišel še na vrh vsega drugega. In eh, res je pomembno, da naredi oblasti vse, kar je potrebno. Komisija pa bo morala sprejeti ukrepe, eh, torej dodatne pravne ukrepe. Toliko v zvezi z Italijo. Imamo pa en pozitiven element. Uvedli so načrt za nadzor in angažirali so številne ljudi. Ta načrt za nadzor eh, bo trajal štiri mesece in sicer bodo pregledali, ali so vsa ta območja ustrezno nadzorovana. Mm, to bo težko, ampak komisija si prizadeva eh, kar najbolj pritiskati na Italijo, da bo hitro ukrepala. V Franciji se situacija tudi razvija. Več eh, območij na Korziki. Na okrog 223 oziroma, ja, 253, oprostite. Takih območij je. E, tam so sprejeli ukrepe, revizijo smo imeli februarja, naši inšpektori e, so šli na Korziko in tudi v regijo Provence-Côte d'Azur, e, v celinski Franciji. Izkoreninjenje te bakterije dobro poteka. Ustrajali smo pri tem, da ne sme biti e, gibanja teh rastlin, okuženih rastlin, izven e, eh, omenjenih eh, con. Zahtevali smo tudi to, da mora nadzor biti v skladu. E, z um, smernicami skupnosti. E, Francija je zdaj dela na tem področju. Naš generalni direktor se je srečal s predstavniki Francije pred kratkim. Mi smo zdaj, uh, torej spremljamo francoske oblasti vsak mesec v odboru, razpravljamo o tem, jutri bomo tudi imeli tako razpravo. In eh, šli bomo skozi različne točke, vsako državo bomo obdelali posebej, torej Italijo, Francijo in Nemčijo. Eh, poleg tega pa, kot sem rekla, smo dobili 16. junija tudi eh, obvestilo iz Nemčije na Saškem. Naj bi bilo nekaj okuženih rastlin oblasti so nas obvestile, da so označile zdaj tisto okuženo območje, resno so vzeli to okužbo in delajo vse, kar je potrebno. O tem so govorili tudi eh, vodje na področju eh, fitosanitarnih ukrepov, tudi mi v našem odboru smo razpravljali o tem. Zaenkrat gre za eno rastlino, niso nas obvestili, da bi bila okužena še kakšna druga rastlina. Eh, in mislim, da je v Nemčiji vse pod nadzorom. Toliko torej o okuženih območjih v različnih državah. Ukrepi veljajo od eh, meseca maja naprej in ti so primerni in prispevajo k temu, da bodo države lahko izkoreninile ali vsaj omejile bolezen. To je tisto, kar je potrebno, zdaj pa je to treba tudi narediti. E, naši ukrepi temelijo na znanstvenih dognanjih. EFSO prosimo naj e, spremlja dogajanje, naj nas obvešča o vseh novostih. Odločitve morajo biti e, primerne svojemu namenu, torej fit for purpose. In, uh, na voljo smo dali vsa sredstva, ki jih eh, komisija ima. Države članice, kot sem rekla, ne delajo vedno vsega, kar je potrebno, um, ampak bi to morale, imajo tudi pravico do financiranja in komisija je dala na voljo fitosanitarni sklad za reševanje tega problema. tudi eh, za ukrepe nadzora in uh, za ukrepe izkoreninjanja te bolezni. Eh, treba pa je seveda izvajati zakonodajo v skupnosti. Če zakonodaja, če se ne izvaja, potem tudi ne moremo deblokirati finančnih sredstev. In mislim, da je v interesu držav, da izvajajo te skupnostne ukrepe. Tudi komunikacija na lokalni ravni je zelo pomembna. Vloga parlamentarcev eh, v tem primeru je tudi pomembna. Pomembno je pokazati, kako veliko pozornost Evropska unija posveča tej bolezni. zelo pomembno je to tudi za tiste, ki morajo žrtvovati eh, svoja drevesa, predvsem olke. Ampak Evropska unija ima velik interes za to in to moramo pokazati ljudem. Komisija si za to tudi prizadeva. Mislim, da tudi um, parlament eh, lahko odigra svojo vlogo, lahko ljudem razloži, da se zavedamo, da je za regije, um, prizadete regije to težko, ampak da je to edina rešitev. Um, to je potrebno predvsem zato, da se bolezen ne razširi drugam, da se ne bodo še drugo soočali uh, s to boleznijo. Uh, Ta bolezen ima namreč eh, bistvene učinke, predvsem na eh, gojenje oljk. Toliko o trenutnem stanju. Komisija zelo podrobno spremlja situacijo. Mene in moje kolege to zelo zaposluje. Tudi pravna služba komisije eh, se zdaj ukvarja s tem. Hvala. Muchas gracias, señor Andrés. Hvala, gospa Andrej. Zdaj bomo pa začeli z razpravo. Uh, Erans, gospa Erans dobi besedo. Eh, eh, najprej se zahvaljujem za to steklenico uh, olčnega olja. Uh, brez ksilele je. Uh, uh, to je uh, eh, oljčno olje pikual, um, ki zelo uh, uh, dobro paše na razne solate. Slišali smo od komisije, da jih zelo skrbi širjenje bolezni. O tem smo poslušali že takrat, ko je bolezen sploh izbruhnila zaradi pomankljivega nadzora v nekem pristanišču v Uniji. Uh, Eh, takrat so rekli, da bodo sprejeti ukrepi za to, da ne bo prišlo do novih primerov, da bo na mejah torej več nadzora, da bo nadzorovan uvoz, zato da se take stvari eh, ne bodo ponovile. Tega se spomnimo vsi, ki smo bili takrat prisotni. Evropska komisija nam je to rekla pred dvema letoma. Pred enim letom eh, je tudi izrazila svojo skrb, danes tudi pravi, da so zaskrbljeni. Imamo novo uredbo glede zdravja rastlin in tudi glede preprečevanja okužb iz tretjih držav. Istočasno pa vidimo, da komisija pri drugih tveganjih želi zmanjšati eh, nadzor uvoza iz tretjih držav. Naprimer, ko gre za citruse. Moja, moj odbor je postavil komisiji vprašanje v zvezi s tem. Komisija nam govori eno, dela pa ravno nasprotno ne vem, ali slišite. Torej, komisija um, dela eno, uh, oziroma govori eno, dela pa drugo. Mislim, da bi morali biti uh, koherentni, na mejah bi morali uh, okrepiti nadzor in morali bi se zaščititi pred uh, prihodnimi boleznimi, zaradi katerih bi naša proizvodna lahko bila ogrožena. Povečati moramo nadzor, ne pa ga zmanjšati. In eh, čeprav so dali prav. Uh, oziroma čeprav je sodišče dalo komisiji prav, eh, pa mislim, da se v tem primeru komisija moti, kaj ti uvaja ukrepe, ki so v nasprotju z eh, težavnostjo te situacije. Kako bomo z manj nadzora eh, to situacijo obvladali? Poleg tega nas Kitajska prosi za posebno obravnavo, ko gre za sadje in zelenjavo. Eh, prvič bomo lahko iz Španije poslali eh, breskve in še eh, neko drugo sadje. Tukaj gre tudi za roke shranjevanja v hladilnikih. 15 dni naj bi zdaj bil ta rok. Imamo tudi taumatotivijo levkotreta, to je še ena bakterija, ki je vsega um, katere ime moram vedno prebrati, ker si ga ne zapomnim. Možno je, da uh, uh, lahko pridejo k nam še druge okužene uh, stvari, mi pa ne želimo uh, ob mrzle obravnave. Komisija pravi, uh, da je potrebno imeti učinkovito obravnavo. Ampak kakšna je ta učinkovita obravnava? Naj, naj rečejo, naj bo to v hladilniku 15 dni. Vsi to delajo, Kitajska to dela, Združene države, zakaj pa ne Evropa? Ne. Če bi imeli učinkovit nadzor na mejah, bi se temu lahko izognili. Ali bomo spremenili smer, ki si jo je zastavila komisija, ali pa. Eh, bomo še naprej se morali soočati s tem. Imamo že problem raka na citrusih, eh, potem črne pege in druge bolezni. Jasni moramo biti, ali želimo sploh evropsko proizvodno ali ne. Hvala, gospa Irans. Gospod Sebastian, dobi besedo, izvolite. Hvala. Mislim, da je simbolično to, da so nam eh, zdaj le razdelili olivno olje, ravno ko govorimo o ksileli. Mislim pa, da to je bilo za naslednjo točko prekinja predsedujoča. Ampak dobro je bilo, da eh, so nas spomnili na to, kaj vse je v igri, eh, če ne rešimo tega problema. Zahvaljujem se za um, predstavitev iz DG Sonte, DG za zdravje, ampak ta predstavitev me ni pomirila. Tri države so že eh, ogrožene. Imamo trg, kjer je prosto gibanje za blago in eh, osebe, ampak žalostno je, da na tem trgu ne moramo imeti enotne rešitve. Uh, in enotnih ukrepov. Ne vemo, kako bodo države izvajale te ukrepe, ki jih predlaga komisija. Poleg tega so s tem povezani še sodni problemi v Italiji. Mislim, da to jasno kaže na šibkost Evrope. Če ne bomo ukrepili te točke, če ne bomo koherentni in če bomo imeli enoten trg brez eh, enotne obravnave oziroma enotnih ukrepov, potem eh, tega ne bomo rešili. Če bomo vse prepustili posameznim državam, potem se bomo eh, vedno znova soočali s takimi težavami. To je evropski problem, ni samo problem mm, prizadetih držav. Mislim, da bi iz tega odbora morali jasno povedati, da tukaj ne smemo tolerirati tega, da bi vsaka država delala po svoje. Treba izpoštovati to, kar se odloči komisija. Strinjam se s kolegico Erans. Eh, sam sem si tudi nekaj zapisal, tudi z drugega vidika problema, torej s eh, stališča začetka tega problema. Boj proti bolezni je zelo težaven in ta eh, problem se bo samo še povečeval. Ehm, spreminjajo se temperaturni pogoji, podnebne spremembe so in eh, zdaj se pojavljajo bakterije in drugi škodljivci, ki včasih tukaj ni bilo. Mm, mislim, da bi morali preprečiti že to, da ti škodljivci sploh pridejo v Evropsko unijo. Komisija pa ima tukaj samo načrt B, eh, v katerem pravi, da je treba zmanjšati eh, eh, uvoz okuženih citrusov, naprimer. To je nesprejemljivo. Zdaj želijo tudi zmanjšati nadzor uvoza. Mislim, da je to nesprejemljivo. No, za zaključek imam eno vprašanje za komisijo. Katere so tiste možnosti, ki jih ima komisija za to, da koordinira enotno delovanje na vseh okuženih območjih. Pa še eno vprašanje. E, to gibanje, ki se zdaj pojavlja za to, e, da bi e, zmanjšali dostop okuženih citrusov, zanima me, kako je s tem. Citrusi, ki že vemo, da so okuženi. Hvala, zdaj pa gospod Sulo. Hvala lepa, uh, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se tudi predstavnikov GD Sanko. Dovolite nekaj pripomb uh, v imenu gospeda Mato, ki danes ne more biti z nami. Prihaja iz Apulije in uh, pozna primer ksilele fastidioze. Eh, ona govori o alternativnih ukrepih, trajnostni ukrepi, naprimer, za katerimi bi se lahko borili proti te bolezni, kajti ta bolezen eh, povzročila, da so se eh, rastline posušile. Bolezen so zabeležili v treh državah. To pa ne pomeni, da ni ta bolezen prisotna tudi v drugih državah članicah imamo trgovino znotraj Evropske skupnosti in to pomeni, da gredo iz ene države v drugo tudi številne rastline. Ta organizem je endemičen za celotno Evropsko unijo. Ta bakterija ni prisotna samo v Apuliji. Komisija pa sedaj um, ukrepa proti tej bakteriji v, v okviru direktive in mini, da bi se ta bolezen lahko pojavila tudi v drugih regijah. Veselimo se sicer teh ukrepov, ampak vendarle bi morali sprejeti, sprejemati ukrepe v okviru izvedbenih ukrepov ali pa tudi to, kar se je dogajalo tudi pri drugih škodljivcih, ki so, naprimer, prizadeli tudi Italijo rastline bi morali eh, obravnavati od znotraj, morali bi povzročiti, da bi postale rastline odporne na eh, bakterije. In dovolite še eno pripombo. Mislim, da bi morali ukrepiti alternativno raziskovanje. Do sedaj eh, so obrali samo eno pot in sicer uradno raziskovanje. Na to so se sedaj osredotočili in sicer v centru v Barju, to je dobro. In tam se ukvarjajo s ksililo fastidioza. Ampak ne gre za to. Evropska komisija si želi izogniti temu, da bi se ta eh, patogen razširil naprej in zato se je treba dogovoriti na regionalni ravni. Kmetovalci vidijo, da so njihove oljke ogrožene in sedaj mora Evropska komisija zauzeti jasno stališče. Podpirati mora alternativno biološko raziskovanje, zato da bodo možne drugačne rešitve, zato da um, bodo rastline postale bolj odporne in da jih ne bo treba posekati. Imamo uh, obzorje 2020 in uh, tega programa ne moramo uporabljati do konca, kajti ta program je povezan z visokimi pogoji. Uh, In sedaj prehajam k svoji tretji točki. Poskrbeti bi morali za to, da bi komisija eh, še naprej raziskovala akselilo fastidiozo in da bi morala sprejeti tudi politično izjavo, kajti mislim, da bi se morali temu boriti na biološko, biološki poti potrebujemo alternativne raziskave in pa alternativni boj, ki bo nadomestil uh, krčenje. Hvala, gospod Culo. Uh, naslednji govorec. Uh, Kot veste, je naša skupina zahtevala, um, da imamo razpravo o tem. Imeli smo tudi študijsko potovanje v Apuljo. In uh, tam uh, obstaja mesto, ki bi ga lahko imenovali uh, prestolnica Evrope za olivno olje. Od leta 2013 se tam širi Xylella ehm, fastidiosa, 60 tisoč eh, hektarjev površin je že prizadela. In eh, s tem se ukvarjajo vsi politiki, eh, poleg tega mm, zadruge in tako naprej. Postavili so jasna vprašanja. Evropsko sodišče se je s tem ukvarjalo prav tako italijanska vlada in sprejeli so hudo odločitev, da se posekajo drevesa okrog okuženega uh, ozemlja z olkami. E, eh, vendar pa ksilela ni, uh, ne prizadane samih olk, prizadane drevesa. In uh, mislim, da moram to povdariti, kajti uh, s tem uh, proizvodna ne bo prizadeta. Če pa posekamo drevesa, pa. Uh, se bo proizvodna bistveno zmanjšana. E, poleg tega so začeli uvajati, uvažati e, olivno olje iz Tunizije. E, postavite se v položaj teh italijanskih kmetov, ki so jim rekli, da morajo posekati vsa drevesa, da je to edina rešitev z okoljskega in zdravstvenega vidika kakšni so eh, rezultati eh, študije, eh, ki jo je izvedel center v Barju. Zakaj teh rezultatov niso objavili in zakaj nihče nima dostopa do njih? Mislim, da je to neverjetno. Sam se zavedam, da je to hud problem, ki zadeva predvsem Apuljo tudi v Franciji se je razširila ksilela, predvsem na Korziki in v Provansi. In eh, mislim, da bi uporaba tradicionalnih metod lahko bila ustrezna rešitev. Hvala, gospod Loazu. Na koncu, oziroma pa besedo dobita še dva. Gospod Dorfman, izvolite. Ja, herzlichen Dank, Frau Voss. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Posem se strinjam s tem, kar je povedala kolegica Herand. Pri uvozu rastlin in pa tudi živali moramo natančno paziti na to, kaj vse ovažamo. In v okviru te razprave ste omenili tudi Suzuki, ki je tudi, ki bo v naslednjih letih posrošal velike preglavice za uh, evropsko kmetijstvo. Ampak zdi se mi vse skupaj zelo postalo usko, to, kar sem slišal. Uh, tudi to, kar je povedal gospod Ljuzo. Kajti znanstveno je posem jasno, kaj je treba storiti, takrat, eh, kadar se posamično eh, pojavi patogen in napade živali in rastline. Se pravi, ali te živali ubijemo ali pa rastline eh, posekamo. In to je edini način, če želimo preprečiti razširitev. Vsi vemo, in to je povedala tudi komisija, vsi vemo, da to, kar se dogaja v Apulji pravzaprav predstavlja politično strankarsko bitko. In to se odraža tudi v današnji razpravi. Tukaj sploh ne gre za znanstvene izsledke, ampak gre za nekaj posem drugega. In mislim, da če želimo prepričati, da bi, ta, bi se ta patogen razširil po celi Evropi in če želimo da prepričati, da bo ta patogen eh, dejansko trajnostno eh, škodil rastlinam, potem moramo vsaj poskušati Eh, ta patogen umijiti eh, v regiji, kjer se je pojavil, seveda to povzroča velike skrbi tamkajšnjim predelovalcem, ampak eh, te patogene je treba povsem izolirati, kajti vsaj poskušati moramo umakniti ta patogen. Če poznamo patogen in če vemo, kako se vede, potem je, eh, ga je možno odpraviti samo, če rastline posekamo in sežgemo. Kajti na ta način patogen postane brezmočen. Vse ostalo tu pa je zgolj politična razprava. Lahko na široko razpravljamo o raziskovalnih programih. Vse to je smiselno in pametno, ampak da bi sedaj čakali na to, da bomo enkrat eh, nek imeli nek izsledek. Če bomo čakali na to, bo to takrat patogen razširjen po celi Evropi in dreves ne bo več. Hvala. Gracias, señor Dorman. Hvala, gospod Dorfman. Besedo dobi gospod De Castro. Grazie, presidente. Grazie. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam se zahvaljujem kolegom, ki so se oglasili in zahvaljujem se tudi eh, predstavniku komisije. Rad bi najprej izkoristil priložnost za to, da se zahvalim kolegici Aguilera. Rad pa bi spomnil na to, da Eh, tudi italijansko olčno olje ni povezano z akselelo, kajti eh, ta patogen se ne širi preko olja. Dovolite tri kratke pripombe, gospa predsedojoča. Prvič, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Dorfman kolega Sebastian in kolegica Herans. Globalizacija vodi k temu, da se tudi bolezni širijo po celem svetu in to ni prvič, da to ugotavljamo. E, to smo morali ugotoviti že pri številnih drugih boleznih. Torej, potrebujemo več nadzora nad boleznimi. Kar se tiče ksilile fastidioze, pravi komisija, se je ta začela razširiti preko okrasnih rastlin iz Hondurasa in iz Kolumbije. Nobenega dvoma torej ni, da smo imeli težave na, pri nadzoru na mejah, torej težave z okuženimi boleznimi. In to je problem, ki se ga moramo rešiti. Nadzora ne smemo zamejiti. Nasprotno, nadzor na mejah je treba ukrepiti. Nadaljna pripomba. Kolegice in kolegi, tukaj govorimo o stoletnih. Uh, oljkah. Eh, tisti, ki ste z menoj odpotovali v Apulijo v okviru odbora za kmetijstvo, ste videli, da oljka ni drevo kot neko drugo drevo. To je drevo, ki je lahko staro nekaj stoletij. In če posekamo to drevo, ima to tudi eh, zelo eh, razsežne družbene posledice. Ampak seveda se moramo govoriti o predpisih. Evropska komisija pa mora temu območju dati tudi upanje. Ja, češ, da eh, so to območja, ki se ne spoštujejo eh, evropske predpise. Ampak eh, tem kmetovalcem, katerih drevesa bodo posekana, je treba dati upanje, treba je okrepiti raziskave v zvezi z odpornimi rastlinami, ki bi jih lahko potem posadili v tej regiji. To je edini odgovor, ki ga lahko ponudimo. Sicer bomo ogrozili izredno pomembni sektor, ki je nevrednega pomena za lokalno prebivalstvo. Ministrica eh, Martina bo eh, gotovo eh, povedala še kaj, ko se bo pogovarjala z Evropsko komisijo. Seveda imamo obveznosti na evropski ravni, ki jih moramo tudi izpolniti, to je jasno. To, da treba je ukrepiti tudi kontrole na mejah in tudi na kraju samem, takrat, kadar je treba izvajati zelo radikalne ukrepe. Hkrati pa je treba kmetovalcem ponuditi upanje in sicer preko raziskav odpornih rastlin, odpornih na tovrstne eh, bakterije. Hvala. Zdaj pa besedo dobi predstavnica komisije eh, za zaključek eh, razprave. Prihaja iz GD za zdravje in varnost hrane upam, da nam bo dala kakšen odgovor, kaj ti ta razprava je zelo zaskrbljujoča. Eh, vsi kolegi, ki so se oglasili, so izrazili skrb. Eh, izvolite besedo in upam, da nam boste dali kakšno upanje. Oui, merci, merci, uh... Hvala, gospod predsedujoča, hvala za razpravo, za vse prispevke kaj lahko rečemo, nadzor na mejah. Jasno je, da je to verjetno izhodiščna točka pri tem problemu. Moramo pa tudi ugotoviti, da simptomi niso vedno vidni, tako da ni vedno lahko prepoznati bolezni. In to je razlog, zakaj imamo to zahtevo, da se poseka drevesa v radiju 100 metrov, e, tudi tista drevesa, ki nimajo simptomov. In e, v tem je težava. E, zato se izvajajo potem tudi testi, ki so bolj ciljno usmerjeni in ti omogočajo, da se potem najde bakterijo Rada bi povedala, da je komisija prepovedala leta 2015, potem ko so države članice glasovale, e, torej uvedbo rastlin, ki prihajajo iz Hondurasa in Kostarike. E, tukaj je bila prepoved jasna. Ustrajamo e, tudi pri nadzoru na mejah. Ta nadzor je treba ukrepiti, ne zmanjšati, to je res in eh, nova uredba eh, tudi govori o tem, uredba, ki se tiče rastlin in zdravja rastlin. To je zelo pomemben element, se strinjam. Naš eh, izvoz mora biti tudi deležen določene obravnave. Tudi ko pride izvoz od drugot k nam, se to dogaja. Eh, no, in omenjali ste to matu Tibija, eh, potem črne pege na pomarančah. Eh, to so bolezni, ki bodo tudi predmet zakonodaje skupnosti. Kar se tiče izmenjav in pa uh, kroženja uh, blaga na notranjem trgu, uh, ko imamo neko omejeno cono eh, stvari, tam ne bi smele iti drugam. To so zelo stroga pravila. Eh, nadzor je strog, torej blago z tistih območij ne sme drugam. Razen, če se kakšen obrat nahaja zelo daleč stran, eh, potem pa je treba vse to tudi dobro pregledati. Eh, potem ste govorili o odpornih rastlinah in o raziskavah. Določene oljke so videti bolj odporne eh, kot nekatere druge, ki jih je bolezen zelo prizadela. Eh, zdi se, da včasih kakšna rastlina, da se dobro upira bolezni. Pri tej bakteriji je ne moremo zdraviti z antibiotiki če ste vi bolni, potem preprosto vzamete antibiotike. Ampak eh, tukaj pa temu ni tako. Ne moramo eh, rastlin eh, škropiti z antibiotiki, kaj ti antibiotiki gredo potem v notranjost oljčnih dreves in boj je tukaj zato bolj težaven. Eh, v tem trenutku je zato rešitev v sekanju dreves. Komisija subvencionira določene raziskovalne programe. Imamo program eh, v okviru obzorja 2020, ki zdaj poteka, potem pripravlja se še en program. Eh, temu so namenjene tudi dovolj visoke vsote. 7 milijonov evrov za en program, upam, da bo iz tega eh, izšlo kaj dobrega. Upamo, da bomo lahko imeli tudi odporne vrste eh, čez nekaj časa. Eh, agronomi vedo, da to ni tako preprosto. Sicer obstajajo take odporne vrste, ampak zato je potrebno tudi križanje in različni postopki in to ni enostavno. Komisija se zaveda eh, dejstva, da bo taka rešitev mogoče prišla kdaj v prihodnosti, ampak eh, v tem trenutku nimamo takih odpornih vrst, ki bi že bile priznane in testirane. Rezultati raziskav, še nekaj o tem raziskovalci teoretično želijo objavljati svoje izsledke. Če niso objavili eh, neke študije, je mogoče razlog v tem, eh, da nek strokovni panel eh, znanstvenikov tega ni dovolil, da so zavrnili ali pa da stvar še ni pripravljena. Torej, tudi tu stvari niso enostavne. Lahko pa rečemo, da bodo rezultati raziskav skupnosti objavljeni. Imeli bomo tudi umestna poročila. In ko projekti trajajo več let, eh, je to pravilo, imamo tudi umestne rezultate, ki se objavljajo. Eh, kar se tiče raziskav skupnosti, eh, to drži. Če pa gre za individualne raziskave, pa znanstvenikov ne moramo prisiliti, da nekaj objavijo včasih kak eh, znanstvena revija tega ne spreme ali pa te raziskave še niso zaključene. Problem v tem trenutku je naslednji. Ali bomo skušali omejiti bolezen eh, tam, kjer je, da se ne razširi proti severu, To je potrebno storiti. Moramo tudi spomniti, da v novem sklepu komisije eh, piše, da ukrepi za eh, zavarovanje oziroma za preprečitev širjenja ne zajemajo sekanja dreves. Gre za to, da se opusti eh, to pridelavo. Torej, v tem sklepu ustrajamo, da se v tamponski coni posekajo drevesa in se s tem prepreči, da uh, torej bolezen ne gre naprej. Uh, ko pa imamo tisto cono, ki jo želimo omejiti, tam pa ni treba sekati. Eh, razen, če gre za določene posebne primere okrogobratov ali pa na posameznih območjih posebnih območjih. Na splošno pa ne zahtevamo sekanja. To je tista razlaga, ki jo lahko podam. Upam, da sem pokrila vse točke, vsa vaša vprašanja. Eh, lahko še rečem, da mi kot komisija eh, poskušamo in smo pripravljeni spremljati razvoj znanosti in pa alternativnih eh, metod. To sprejemamo, če se take metode pojavljajo. Ne govorimo, da je treba eh, posekati vsa drevesa. Eh, neka kolegica severa Italije oziroma nek kolega je rekel, da če želimo preprečiti, da se bolezen razširi, je treba na specifičnih območjih sprejeti konkretne ukrepe, In to je edini način, kako se zaenkrat lahko borimo proti bakteriji. EFSA je to potrdila. Vsi drugi načini ukrepanja niso zadostni, kajti s, tem, s drugimi načini eh, se bakterija ne odstrani in se je ne izkorini, izkorenini. Ta bakterija ima tudi velik ekonomski učinek na proizvodnjo. Ne gre eh, za sanitarni problem za človeka. Torej, to ne zadeva zdravja eh, ljudi, ampak eh, drevesa umirajo. Mogoče se to ne zgodi prvo leto, tudi ne drugo, ampak eh, drevesa počasi propadajo in to ima gotovo velik ekonomski učinek. Proizvodna oliv na bovnem drevesu se zmanjša in na koncu drevo preprosto umre. Ta bakterija je ena najhujših eh, v fitosanitarni zgodovini EU. Eh, povzročila je eh, zelo resno škodo in to je treba resno jemati. Treba je nuditi zadostna sredstva za raziskave, spremljati je treba izsledke znanosti, države članice tudi morajo imeti ustrezen nadzor in vsi ti elementi so vključeni v zakonodajo skupnosti. Bodi si vi na ravni parlamenta ali pa svet pri temeljni zakonodaji ali pa komisija, ki predlaga izvedbene ukrepe, vsi skupaj moramo uh, izvesti čim več ukrepov in čim več obveščati. Eh, na lokalni ravni dosikrat naletimo na ugovore, Eh, zdrava drevesa je težko sekati oziroma drevesa, ki ne kažejo znakov, vendar pa je te ukrepe treba izvesti. Druge rešitve eh, v tej fazi ni. Treba je narediti torej tisto, kar je potrebno in države članice morajo izvajati tudi ukrepe nadzora. Komisija ne more uh, obiskati vseh lokalnih skupnosti in uh, vsega nadzorovati. Mi lahko zagotovimo sredstva, lahko predlagamo raziskave, ampak ne bodo uradniki Evropske komisije hodili okrog in opozarjali. Mi smo zagotovili okvir in pa spodbude in to je to, kar eh, lahko pride z naše strani. Upam, da sem vas malo pomirila. Hvala. Hvala tudi za vsa vprašanja. Hvala lepa. Gospa Andreja, zdi se, da imamo tukaj dve usporedni realnosti. Eni pravijo, da so okrepili nadzor na mejah, ko gre za uvoz ol, eh, olčnega olja in oliv. Prav tako ni bil podan odgovor na vprašanje gospoda. Sebastije, eh, kako se lahko omeji tudi širitev te bakterije na citruse. Ampak dobro, razumem, da smo imeli razpravo o tej eh, bakteriji, moramo pa se vprašati, kako lahko preprečimo tudi eh, uvoz citrusov z določenimi bakterijskimi boleznimi. Na podlagi prispevkov ste verjetno ugotovili, da naš odbor te teme izredno skrbi. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen o misiji odbora Agri v Andaluziji. To je moja regija, Andaluzija. Obiskali smo jo 17., 18. in 19. maja. Želela sem vam, sem vam prinesti darilo iz eh, moje regije, iz Andaluzije. Tudi tam imamo veliko proizvodnjo olčnega olja, veliko oljčnih nasadov in tukaj lahko vidite majhen vzorec. Eh, upam, da boste lahko uživali eh, ta, to oljčno olje iz Hajena, iz eh, gorskega območja, torej oljčnih nasadov, ki se nahajajo v gorskem območju in tam proizvajajo ekstra deviško oljčno olje. Še nekaj informacij o našem obisku Andaluzije. Moja regija je eh, avtonomna skupnost v Španiji. Ima največjo populacijo, eh, ki je skoraj enaka populaciji celotne portugalske. Uh, 8,4 milijona prebivalcev imamo in predstavljamo 25 odstotkov celotne proizvodnje oljčnega olja. Um, obiskali so nas eh, gospod Sikirski in pa nekateri drugi poslanci, obiskali smo mm, določene dele Andaluzije, ta regija je zelo velika, tam obstajajo različne oblike proizvodnje, ampak osredotočili smo se na določene panoge proizvodnje, uh, da bi spoznali vsakodnevno življenje kmetov v Andaluziji. To je regija, kjer predstavlja kmetijstvo zelo velik del BDP-ja. Začeli smo v Sevili, tam smo obiskali vrtove. Nacional, como je Doñana, Entonces vemos cómo se cultiva el arroz. Torej, um, da šlo je za obisk križevih poli blizu reke Guadalquivir, kjer smo si ogledali proizvodnjo riža. Eh, gre za proizvodnjo, ki se nahaja blizu tudi naravnega parka. Naslednji dan smo obiskali provinco Kordoba, tam smo si ogledali ekosistem ki je zelo pomemben za nas v Andaluziji. No, poslanci so sedaj ta ekosistem spoznali skupaj z sekretarjatom in tako naprej. In sicer je šlo za obisk edinstvenega ekosistema, ki ga najdemo tudi v Ekstremaduri in Kastili. Agraria, ganadera, Gre za sobivanje govedoreje in pa gozdarstva. In eh, z reformami SKP-ja, z eh, plačili iz prvega, septembra, eh, iz prvega stebra, je težko sedaj povezati gozdarske dejavnosti in pa govedorejske dejavnosti. Malo je priznanja za takšno obliko ekosistema. Obiskali smo uh, enega izmed obratov, eh, gre za mm, intenzivno govedore, eh, gre za mm, govedorejo na prostem. Eh, tam živijo ovce, prašiči, krave, celotno leto so na prostem, razen mogoče kakšen mesec ali dva, gre za edinstven ekosistem. Ampak, če ne bomo zagotovili teh možnih povezav, ekstenzivne govedoreje, eh, če ne bomo upoštevali vseh posebnih eh, značilnosti tega ekosistema, če bomo to obliko izključili iz pomoči iz prvega stebra, potem bi to res bila škoda. Eh, lokalna vlada v Andaluziji se zahvaljuje za vse sodelovanje, vse delo, ki je bilo upravljeno z drugimi institucijami mm, in lokalnimi skupnostmi skupaj z špansko vlado. Bili smo tudi v zadrugi, ki združuje vse vse, Um, vse govedorejce iz uh, te skupnosti. Uh, gre za mlečno industrijo in povedali so nas, da cena litra mleka se ni znižala. Uspeli so uh, uh, ohraniti ceno 132 centov, uh, eh, 0,32 centov na eh, liter mleka. No, uh, Akoba, ta, za, ta zadruga. Je tudi dosegla to, da uh, je oživela neko regijo, kjer prej ni bilo veliko kmetijske dejavnosti. Potem smo obiskali še eh, regijo ob eh, Guadalquivir, eh, gre, za, gre predvsem za sadovnjake, za citruse in druge, drugo sadje. In Sevilla, eh, de olivar. In... Potem smo obiskali tudi oljčni nasad blizu Sivilje in tudi tam smo upravili neko analizo situacije oljk. No, ko gre za um, proizvodnjo oljčnega olja, je ta v zadnjih letih napredovala v primerjavi s prejšnjimi leti. Gre torej za dober razvoj, za dobro eh, komercializacijo oljk v moji regiji in prav gotovo smo na podlagi uspešnosti tega sektorja uspeli dokazati, kako je lahko za boljšo organizacijo, tudi znotraj zadrug, eh, poskrbimo za uspešno proizvodnjo. Obiskali smo še nek spomenik eh, moje regije. No, to, že, to so bile potem že bolj prostočasne dejavnosti. Eh, Andalizija je torej velika. Zlasti gre za eno kmetijsko območje. 25 odstotkov eh, kmetijskih dejavnosti se tam upravlja. To so v Andaluziji, no, ampak skratka, osredotočili smo se na to, na govedorejo, na uh, sadovnjake, na riš in pa na oljčne nasade. Obiskali smo torej samo majhen delež uh, moje regije, dobili boste eh, tudi povzetek o tem obisku. Filip pravi, da je uh, to pismo že bilo uh, poslano, torej videli boste poročilo o tem, kakšne so težave tega ekosistema, o katerem sem, sem govorila, torej eh, težave z tem, kako to spada v prvi steber. Poslala sem pismo v zvezi s tem komisiji, podpisal ga je tudi predsednik Sikerski, ki je vodil delegacijo Upam, da vam bo olčno olje všeč, gre za ekstra deviško olčno olje. Ima arabsko ime. Sakura. To je pač ime te, tega območja, iz katerega prihaja. Uživate v olčnem olju in sedaj bomo dali besedo še drugim, ki bodo želeli spregovoriti o tem obisku Andalusije. Joj, pozabila sem. Oprostite el eh, informe del secretariado. Dobili ste tudi poročilo sekretarijata, zelo široko poročilo. To je pripravila ekipa našega sekretarijata. Filip in eh, drugi so se udeležili te misije in um, vsem se prisrčno zahvaljujem. Bagi, tista, ki je odgovorna za skupino SED, moja asistentka Malen, Vsi smo trdo delali, zato da bi ta misija bila uspešna, tako da najlepša hvala vsem tistim, ki ste nam na ta način pomagali spoznati, da vsega majhen košček eh, andaluzijskega kmetijstva. Gospod Bogovič, tudi vi ste bili z nami in lahko poveste, kakšni so bili vaši vtisi. Eh, <clears throat> hvala za to priložnost. Eh, najprej iskrene čestitke Klara vam in pa sekretarjato, ekipama, tako od vaših asistentov, kakor tudi ljudi iz sekretarjata. Eh, prav tako pa mislim, da smo dolžni se zahvaliti tudi predstavnikom analizijskega ministrstva, ki so nas več čas spremljali in resnično organizirali odličen obisk. Eh, med <clears throat> tem obiskom smo imeli, kot je bilo že rečeno, možnost videti od pridelave riža do reje prašičev v naravi, eh, do zadružne organiziranosti, oljk, sadjarstva, tako da je bil res zelo pester obisk moram reči, da eh, name sta poleg tega ekosistema, ki smo ga videli, največji vtis naredila na eni strani ta ekosistem in pa reja prašičev na prostem, na drugi strani pa zadružna organiziranost, kjer smo se resnično lahko prepričali, kako je potrebno v teh težkih trenutkih za kmetijstvo eh, se organizirati in kmetijstvo in kmetje sami lahko prevzamejo velik del odgovornosti in krati tudi skrbi za svoj razvoj to, kako so organizirani rejci eh, mleka od eh, skupne zadruge, kjer se proces prične odreje preko lasništva v samih mlekarnah eh, do nadaljevanja do trgovinske mreže, kjer se enostavno ohranja ta produkt in na zadnje tudi vsega, Eh, danes smo slišali ceno, jaz sem sam osebno spraševal za ceno mleka, vendar so bili eh, kolegi eh, zadruga skrivnostni in so pač povedali, da je boljša kot pri ostalih evropskih rejcih. Tako da mislim, smo resnično dobili odgovor, kako se je potrebno organizirati in kako se mora kmetijstvo upreti ostalim sektorom. Tako da iskrena hvala za to organizacijo. Upam, da bom podoben gostitelj septembra, ko 21., 22. in 23. Eh, septembra odbor za kmetijstvo gostim v Sloveniji. Seguro, ki si, senjor Bogovic. Seguro, ki lep. Prav gotovo, gospod Bogovič, prav gotovo bo tudi ta misija izredno uspešna. Gospod Sebastija. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, Klara. Iskreno Menim, da je bila misija odlična, zelo dobro ste ravnali z nami in poskusili smo zelo zanimive stvari. In uh, takšne misije so poleg spoznavanja regije namenjene tudi temu, da spoznamo, kakšne so težave v teh regijah, uh, uh, kjer prihaja do, raz, do protislovja med uh, teoretično zakonodajo in pa delom v praksi. Med Kmetje nam pogosto očitajo, da to, kar napravimo tukaj, je predvsem teoretično, ampak potem ne deluje v praksi. Moramo traducirati na različne lenguas, ese espacio tan particular. Uh, no, um, jasno je, da obstaja mm, neuskrižje med tem, kaj zahteva evropska zakonodaja in pa kakšna je realnost na terenu. Poleg eh, kmetijske in eh, rejske proizvodnje je tam tudi čudovita narava, eh, španski mm, mm, ris tudi tam raste v harmoniji z naravo, z nasadi. Tudi to smo videli in to je res bilo lepo videti. Skratka, temu bi se morali posvetiti pri naših misijah, torej ugotoviti, kje prihaja do navskrižja med eh, izvajanjem zakonodaje in pa zakonodajo oziroma izvajanjem v praksi. Tako da še enkrat se ti prisrčno zahvaljujem, zahvaljujem se celotni ekipi, ki je sodelovala pri organizaciji te produktivne misije. Hvala lepa, gospa Moj. Sì, allora, io volevo ringraziare prima di... Hvala lepa. Eh, najprej bi se rada zahvalila za eh, organizacijo tega obiska. Hvala lepa za mm, prijeten sprejem. Vsi, s katerimi smo se srečali, so bili pripravljeni govoriti z nami in Tam smo eh, naleteli na resničnost, ki so nam jo eh, ti ljudje tam zelo lepo približali. Po tako številnih sejah v odboru za kmetijstvo nam je uspelo videti resničnost eh, v državah članicah, torej vsakodnevno resničnost. To je regija, ki jo je prizadela kriza, pa vendarle smo videli, da ljudje, ki tam živijo, lahko ustvarijo nekaj odličnega in sicer za celotno prehrambeno verigo. Od proizvajalcev in rejcev do končnega proizvoda. Mislim, da je to ena uh, redkih uh, regij, kjer cene za mleko niso padle. In proizvajalci uh, ima, uživajo tam zadosten prihodek in iz tega se lahko tudi kaj naučimo v času krize v Evropi. To je lep primer za to, kako je možno celotni sektor bolje organizirati. Rada bi upozorila na eno zanimivo stvar. Govorila sem z ljudmi, ki so tam delali in ugotovila sem, da tam izredno dobro sodelujajo na vseh ravneh. Torej, rajci, Eh, dobro sodelujajo eh, z vsemi, vse do raziskovalnih eh, centrov in pa do strokovnjakov, ki pomagajo ljudem zaprositi za sredstva iz Evropske unije. Torej, res odlično sodelovanje na vseh ravneh. In tam prihaja tudi do optimalnega koriščenja evropskih sredstev. In tam namenijo tudi sredstva za raziskave. In to ima posledice tudi tam, na terenu. In to ima posledice tudi za najmanjšega, najmanjšega proizvajalca. Ne glede na krizo in ne glede na to, da velika evropska podjetja pogosto dosegajo dobičke na škodo majhnih proizvajalcev. Ampak eh, resničnost, ki smo jo doživeli tam, je res odličen primer za to, kako naj bi delovala Evropa na tem proizvodnem področju. Torej še enkrat eh, lepa hvala. Gracias, hvala, gospod Moj. Želim se vam zahvaliti za vaše prispevke. Namen je bil prepoznati oziroma spoznati bolje to regijo. Mislim, da nam je to dobro uspelo. Hvala Elviri za odlično delo. Hvala Filipu, Malen, Magi in vsem drugim osebam, ki so nas spremljale in ki so nam pomagale, da je misija dobro potekala. Naslednja misija, gospod Bogovič, bo potekala v vaši državi eh, septembra in eh, želim vam kar največ uspeha pri organizaciji te misije. Naslednja točka na dnevnem redu. 13. točka sprejetje priporočil koordinatorjev odbora Agri. Koordinatorji se na zadnji seji, torej šlo je za sejo včeraj do povdan, priporočila ste dobili po elektronski pošti. Vsi imate torej na voljo kopijo teh priporočil. Ima kdo kakšno vprašanje ali ugovor? Če ne, potem lahko sprejmemo ta priporočila. Y ya el... el... 15, 15, si no hay otros asuntos, pasa, pasamos a... Če ni ničesar eh, pod točko razno, vam sporočam, da bo naslednja seja potekala 19. julija. 19. julija skupaj z komisarjem Hoganom. Šlo bo za izredno sejo od 8.30 do 10.30 minut, torej naslednji teden. In potem pravijo, da v kmetijstvu ne delamo. Edini bomo, ki bomo še zasedali naslednji teden. No, naslednja seja pa bo potem potekala 30. augusta ob 9. zjutraj. To sta dve seji, ki sta sedaj predvideni. Lepe počitnice vsem jaz bom prišla na izredno sejo, ampak takrat bo predsedoval eh, predsednik Sikerski. Tako da želim vam čim lepše počitnice, upam, da se bomo vsi eh, spočili in da bomo pripravljeni septembra na nove zmage. Hvala lepa.